10 tisoč um, ljudi se je zanimalo za te dogodke, prav tako še veliko več drugih, um, zato mislim, da bi bilo to res zelo dobro. Äh, Hvala lepa. Imamo um, predlog resolucije petih političnih skupin, razprava je zaključena, glasovali bomo jutri ob 12. Naslednja točka in zadnja točka na dnevnem redu so enominutni govori. Prvi bo spregovoril kolega Tökš. Elnök úr, 91 esztendővel ezelőtt a vil... Hvala lepa. 91 let je minilo, odkar eh, so bili poteptani eh, načela iz eh, Wilsonovega dogovora v zvezi z Transilvanijo in eh, določeni deli Mačarske so bili ločeni od eh, Romunije, brez eh, ozira na prebivalstvo. Ne želim ponovno sedaj odpirati razprave o tem, ampak ni spremljivo, da je Oliver v Budaku bilo vzeto državljanstvo na Slovaškem, zato ker se je jasno izrekel o svojem mačarskem poreklu. Uh, Eh, ne gre tako, da se v Tirgomurešu, v Transilvaniji ehm, ne obstaja več učnih mest na univerzi, ki smo jo sami Mačari ustanovili. Mislim, da bi morali biti spoštovane pravice manjšip, kakor je to zapisano tudi v izjavi iz Albe Julije iz leta 1918. Ob nacionalnem dnevu Romunije eh, govornik je bil prekinjen. Hvala lepa, kolegica Smolkova. Za slovo. Na Slovensku so ljudje znehutjeni. A... Hvala lepa. Na Slovaškem eh, je prišlo do velikih nemirov, naše varnostne sile so odpovedale, vojaške sile so pod, vodjem, pod vodstvom nesposobnega ministra. Uh, torej zaslišali so novinarje, tudi zaposlene na obramnem ministrstvu in uh, tudi, možno je tudi to, da so prisluškovali uh, premjerki. Šlo je za medijski škandal, In eh, to preučuje tudi organizacija OECD, ki se ukvarja z vprašanjem svobode medijev. Upam, da bo vse skupaj preiskano, tako da bomo lahko um, preprečili, da bi v demokratični državi prihajalo takšnih dogodkov, da se eh, nekoga nadzoruje oziroma da se mu prisluškuje. Hvala. Hvala lepa, kolegica Smolkova. Naslednji je kolega Bužaj pe mult vreau să folosesc acest prilej pentru a pune în discuție. Hvala lepa. Radi govorim o odnosih med EU in Turčijo. Še posebno glede na to, da bomo govorili o poročilu o Turčiji. Mislim, da je Turčija stvorila veliko korakov naprej, zato bi rad spodbudil Turčijo, ki mu da nadaljuje to delo. Še veliko stvari je treba izboljšati, to je res, ampak upam pa, da bo poročilo o Turčiji vseeno pozitivno. Je pa res, da je Evropska unija postavila nekaj ovir pred Turčijo, kar sama. Naprimer, vizume za um, turške ponudnike storitev so že takšna ovira če vizumov takšen um, akter ne dobi, potem morda sploh ne bo želel uh, sodelovati z um, EU ali pa ne bo prišel EU. Včasih um, takšne prepovedi veljajo naprimer za tovornjake iz um, Turčije, kar je v nasprotju z protokolom iz Ankare. Mislim, da če se Turčija prizadeva za napredek, potem bi tudi EU morala storiti več. Hvala, kolega Bušo. Naslednja kolegica Matijas. No- gospod predsednik mislim da smo danes slišali veliko stvari o krizi in pa o varčevanju ter pa o strukturnih reformah. Jaz bi pa vendar še enkrat poudaril, da je treba tudi pri tem In mislim, da je ta kriza zelo vplivala tudi na socialno kohezijo in pa na družbeno splošno. Številne države imajo težave, ne samo države PIX, ampak tudi vse druge države. Prejšnji teden smo imeli na portugalskem največjo um, splošno stavko, kadarkoli v, v zasebnem in javnem sektorju. Ulice so bile blokirane, pa tudi v Združenem kraljestvu smo videli um, stavko. Danes to je največja um, stavka v zadnjih letih. Veliko ljudi je bilo na ulicah v petek naj bi imeli proteste tudi v Bruslju in ponovno se je pokazalo, da so problemi enaki za vse v Evropi, zato se moramo skupaj odzvati na te težave, ki jih imamo. Ali pa kolega Paška. Vážený vám predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vrcholný pred... Hvala lepa, gospod predsedajúci, kolegy in kolegice. Um, mm, vi, visoki uradniki moje države so popolnoma znoreli. Nekaterim zdravnikom, ginekologom in drugim delavcem so naložili prisilno delo. Elita zdravstvenega sistema na Slovaškem so prisiljeni, grozim zapor na kazen, da eh, noč in dan delajo v kritičnih pogojih, nimajo pravice do počitka. Eh, to, o tem poljubno odloča nadzornik nad delom. Eh, politični voditelji na ta način sproščajo svojo jezo nad, eh, do, nad zdravniki, tistimi, ki se, um, ki se upirajo skorumpirane oblasti, ki želi zapreti še zadnje državne božnisnice. Zakaj je prišlo do takšne zlorabe moči strani oblasti? Uh, Ehm, naj, danes gre tukaj za zdravnike, jutri bo šlo morda za učitelje ali pa za vse ostale. To ni več demokracija, to je diktatura. Hvala. Dank, kolega. Hvala, kolega Paška. Kolegica Basisko je naslednja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ponovno bi rada govorila o mobilnosti romunskih in bolgarskih delavcev. Danes smo imeli razpravo o tem tudi v prisotnosti romunskega ministra za delo. Nizozemska in Združeno kraljestvo sta se odločila, da podaljšata omejitve na trgu dela. To res obžalujem. Merila za dovoljene za delo so vedno strožja, to je problem romunski in bolgarski delavci sploh ne vlagajo več um, prošnja za to, ker ti ima nobenega upanja in to pomeni diskriminacijo na podlagi nacionalnosti, to je nasprotju z evropskimi pogodami. Druge države, naprimer Islandija, so um, odpovedale um, omejitve, nekatere EU države pa še vedno nadaljujejo s temi omejitvami. Zato me res zanima, kaj bo EU storila v teh ključnih časih. Bajdi. Hvala, kolega Tabajdi európában a római. v európi je po rímskem právu um, pravilo da ni možno retroaktivno sprejemati zakonov to je mačarsko oblast večkrat eh, kršila. Lansko leto se je to zgodilo v primeru eh, zakonodaje o pokojninah. Ta se je spremenila, več kot 300 eh, tisoč ljudi je bilo prizadetih. Sedaj se vlada pripravlja na to, da bi spet retroaktivno sprejela nek zakon in sicer gre tukaj za določila mađarske ustave. Eh, z eh, retrogradnim, z mm, učinkom bi naj eh, kaznovali socialistično vlado. Evropska unija bi morala to ukrepati, prav tako, kakor tudi komisarka Redingova. Hvala lepa. Naslednji je kolega Gallagher. President... Hvala lepa, hvala lepa, da ste mi omogočili, da govorimo o tem temi. Moram prepričati razpati robmoča. Razpati robmoča bi imel velike posledice za um, potrošnike, za podjetje, za vse. Res hude posledice bi bile to. V Evropi, v moji državi so državljani zelo zaskrbljeni za um, svoje prevečevane zneske tekom številnih let. Globalni uh, um, mišnači sistemi temeljili na zaupanju, zaupanju v trge in um, običajni državljani morajo zaupati v finančni sistem, voditelji morajo ponovno spostaviti to zaupanje in to sicer tako, da se odločno odzovejo in zagotovijo požarni zir, ki, zid, ki bo zaščitil evro. Um, danes smo videli, da je ECB e skupaj z Japonsko in pa Ameriško centralno banko ter pa drugimi bankami sprejela skupne ukrepe. Koordinacija je potrebna. Včeraj so tudi evropski finančni ministri um, dejali, da bodo dodelili irski določena sredstva, tudi to pozdravljam. Hvala, kolega Gellinger. Kolega Majer. Na zadnjih splošnih volitvah v Maroku je bila udeležba več kot 7,5 odstotkov višja kot v prejšnjem obdobju. Ampak ne glede na to, da si želijo demokracije, v Maroku, se mi zdi, da bi morali nekoliko bolj razmisliti o tem, kakšno sosedsko politiko vodimo. Namreč ogromno ljudi je šlo na ulice zato, da bi protestirali zoper režim, da bi storili nekaj za to, da bi preprečili manipulacije pri volitvah. Mislim, da bi morali storiti več. Ne moramo sodelovati z osebami, kot so Mubarak in Benali. Zato se mi zdi, da bi morali pri sosedski politiki z Morokom biti bolj previdni. Hvala, kolega Majer. Naslednji je kolega Nikolesku. Hvala lepa. rad bi spregovoril o bajtskem srečanju, ki je potekal v Estoniji pred nekaj dnevi. Sprejeli smo 30. resolucijo in upam, da bodo vse vzhodnoevropske države skupaj z Evropskim parlamentom to podprle. Evropske države bodo imele najnižjo raven neposrednih plačil strani EU. Baljske države zahtevajo da Evropska unija vzpostavi pošten sistem izplačil na področju kmetijstva, sistem, ki bo spoštoval tudi pogoje, v katerih delajo kmetije v Evropski uniji. Neposredna plačila bi se morala izogniti posameznim razlikam med najvišjimi in najnižjimi ravni. Razmisliti bi morali o letih 2014 in 2015. Hvala. Hvala, kolega Nikolesku. Naslednja je eh, kolegica Plamp. Ni tako, da dajemo besedo gospej Prendergast. Prejšnji petek je bil mednarodni dan odprave nasilja nad ženskami. Uh, na Irskem vodijo 15-dnevno kampanjo, kjer, v okviru katere želijo ženske upozoriti na to, kaj se dogaja. Vsak dan v Evropski uniji ženske soprogi, partnerji posiljujejo in so nad njimi nasilni. 20 odstotkov irskih žensk v svojem življenju doživi takšno nasilje, vendar niso samo ženske tiste, ki trpijo, tudi otroci nosijo posledice. Več kot 1600 primerov nasilja nad otroki je bilo lani prijavljenih na Irskem. Upam, da bomo poskrbeli za to, da ženske ne bodo imele omejenih možnosti zaradi tega, ker zaradi krize zapiramo centre, na katere se lahko ženske obrne. Upam, da bo komisija skupaj s svetom in parlamentom storila vse za to, da se bo borila proti to vrstnemu ravnanju. Hvala. Hvala, kolegica Prendergast. Naslednja je gospa Figueredo. Dobri ga, da smo prezident Nusgime. No Hvala lepa, predsedujoči. 24. novembra je potekala splošna stavka, danes je na portugalskem protestiralo več oseb v okviru sindikatov, zbrali so se pred kongresom v Lizboni, nasprotovali so državnemu proračunu za leto 2012, ki ga trenutno obravnavajo v parlamentu. Večinska socialistična stranka bo sicer pri glasovanju se vzdržala, ampak proračun bo verjetno vzeno še skozi. Delavci bodo imeli zmanjšan delovni oziroma podaljšan delovni čas za dve uri in pol, zmanjšali jim bodo dopust, zmanjšali jim bodo plače. S tem so kršene pravzaprav njihove človekove pravice in tudi delovske pravice. Mislim, da bi se morali boriti zopr te prakse in postaviti Portugalsko nazaj na pravo pot. Socialna pravičnost in nacionalna suverenost je tisto, kar moramo zaščititi na portugalskem. Naslednji teden bo potekal še en tak dan in potem še med 12. in 17. decembrom. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti kolega Dias de Meira. Señor presidente, es conocida nuestra dependencia. Hvala predsedujoči. Verjetno se zavedate, da smo energetsko odvisni. 83 odstotkov pri nafti, 41 pri premogu, ampak premog je glavno sredstvo za proizvajanje elektrike v Evropski uniji. Uh, Pravzaprav jo proizvedemo s premogom toliko kot z jedrsko energijo in z nafto skupaj, kar pomeni, da bomo morali iz tretjih držav povečati uvoz. To so države, ki ne izpolnjujo okoljskih in zdravstvenih standardov. Zato bi Evropska komisija morala še enkrat pregledati, kakšne so pravne možnosti, ki jih imamo pri omejevanju pomoči v obliki hrane za te države, če ne bodo izboljšale stanje v rudnikih, če ne bodo spoštovale posameznih določb z področja varovanja okolja in zdravja, če ne bodo bolje poskrbele za delavce. Energetski sektor je zelo pomemben v času krize, če bomo stvari spremenili na tem področju, potem bomo morali stvari kasneje še drugo plačati. Hvala. Hvala, kolega Dias Demera. Sedaj pa kolegica Tikov. Romunija je stat nacional. Hvala lepa. Romunija je nacionalna, svobodna država, ne morete jo razdeliti, ponosna sem na to, da sem romunska državljanka. In Romuni so praznovali dan državnosti z veseljem in ponosom. Včeraj je potekala konferenca, ki se je nanašala na vse evropska omrežja. Govorili smo tudi o tem, kako bi Evropo lahko povezali, govorili smo o skladu, ki bi ga lahko namenili za prometno infrastrukturo nove države članice bi morale imeti na voljo čim več teh večjih mestnih območij in industrijskih centrov, ki bi bili vključeni v omrežje TNT. S tem bi oblikovali tudi industrijske grozde. Mila Močin je eden od takih grozdov, ki povezuje Donavo z pristaniščem v Konstanci in s Črnim morjem. Zato bi potrebovali večmodalni terminal tudi na tem področju. Mi mejimo z Republiko Moldovo, z Ukrajino, tako da bi ta vse evropska omrežja lahko vključili tudi v sosednje države Evropske unije. Hvala. Hvala. Naslednji je kolega Murphy. Uh, Predsedujoči David Cameron je stavko v Združenem kraljestvu danes močno kritiziral. Je to sploh kaj presenetljivega, glede na to, da je milijonar, ki vlada več kot dva milijona in pol oseb je protestiralo v Severnamerskem, Škotskem in tako naprej. Borili so se proti vrčevalnim ukrepom, sodelovali so tudi na Irskem več kot deset tisoč, dovolj jim je vsega, ne bodo plačevali več, delali dlje za znižene pokojnine, ne bodo več um, dopustili dodatnih spodkopavanj pri plačah, pri pogojih dela. James Connelly, socialist, je rekel, da so veliki, veliki samo zato, ker smo mi na kolenih, zato se dvignemo delavski razred se je danes ustal, potencijalna moč je zelo jasna. Mislim, da bi se morali povezati v to gibanje, ki bi lahko zmagalo, kar pomeni, da bomo stavkali ne samo v javnem, temveč tudi v zasebnem sektorju, če bo le možno. Hvala. Danke, Hvala, kolega Murphy, zdaj pa kolega Misaroš. Hvala lepa. Leta 2004 je vstopilo deset novih članic eh, v Evropsko unijo in upali so, da bodo živeli v Evropi brez meja. Zato je nespremljivo, da danes v državi članici državljani odzamejo državljanstvo samo zato, ker eh, se ločijo za dvojni potni list, kako se je to zgodilo na Slovaškem. Skupnostno pravo ima veliko določil, določb, ki, pres, ki Eh, spoštujejo tudi mednarodno pravo, ampak eh, vseeno se dvojno državljanstvo ne priznava. Če neka država ponuja državljanstvo, potem eh, imaš pravico to izkoristiti. Nobenemu državljanu ne smemo odzeti državljanstva v Evropski uniji. Upamo, da um, večkratno državljanstvo ne bo postalo nekaj slabega za državljane. Hvala lepa, kolega Mesaroš. Sedaj pa kolega Alves. Hvala lepa kriza v Evropski uniji zadeva vse države člen, članice in pravzaprav dosega izjemne razsežnosti. Finančni trgi niso zmožni zagotoviti sredstev, ki jih potrebujemo za financiranje malih in srednje velikih podjetij. Seveda to tudi večja brezposobnost v Evropski uniji, zato bi morali čim hitreje tudi ukrepati potrebujemo tudi proračunsko disciplino, seveda, prestrukturirati je treba stvari, potrebujemo boljše gospodarsko upravljanje, vse to drži. Ampak to ni dovolj kratkoročno gledano, če želimo storiti nekaj zopr trendom, ki se pojavlja v Evropski uniji. Treba je spodbuditi ustvarjanje delovnih mest, sicer nikoli ne bomo uspeli nadzorovati državnega dolga. Nikoli ne bomo zagotovili dovolj finančnih sredstev in posojil za podjetja, ki naj bi tudi prinesla blagostanje v Evropski uniji. Zato danes bolj kot kadarkoli prej potrebujemo tudi intervencijo strani Evropske centralne banke. Hvala lepa, kolega Alves, da pa kolegica Bauer. Köszönöm szépen, elnök úr. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vprašanje državljanstva v skladu z načelo subsidijarnosti spada v pristojnost držav članic. Kot odgovor na spremembo zakona o državljanstvu Mačarske je Slovaška sprejela zakon, ki je privedel do tega, da je omejen, so omejene štiri svoboščina in to je postalo evropski problem slovaški državljan, ki je dobil pismo iz eh, notranjega ministerstva, da mu je, vzuzet, da mu je odvzeto državljanstvo, osebna izkaznica in pa vozniško dovoljenje, je prisiljen v to, da v lastni domovini mora zaprositi za dovoljenje za prebivanje. To ni samo nekaj ponižujočega. S tem se krši tudi njegove temeljne sveboščine, njegovo mobilnost. In zato se postavlja vprašanje, v kolikšni meri je upravičljiv ta nesmiseln ukrep z enotnim prostorom svobode in pravosodja. Hvala lepa, kolegica Sarbo je naslednja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Z novim Z novo zdravstveno zakonodajo želi uh, romunska oblast privatizirati zdravstveni sistem in bolnišnice. To pomeni smrtno osod, obsodbo za milijone. Zdravstveni sistem je namenjen temu, da rešuje življenja in ne zato, da ustvarja dobiček. 46 odstotkov Romunov živi na podeželju, ampak na podeželju imamo samo 9 odstotkov zdravnikov. Um, tisti, ki živijo na podeželju, nimajo dostopa do specializiranih zdravstvenih storitev in v zadnjem letu smo bili priča temu, da so se zaprle številne bolnišnice. Pravzaprav romunska vlada prepoveduje oziroma onemogoča na milijone ljudem dostop do zdravstvenega sistema. Romuni so revni. E, zasebne bolnišnice pomenijo, da 50 milijonov Romunov si ne bo moglo privoščiti zdravstveno skrbe. Hvala. Hvala lepa, kolegica Sarbo, sedaj pa kolega Luhan. Hvala lepa. Uh, gospod predsedujoči, kolegi, nedavno sem začel informacijsko kampanjo o črpanju evropskih eh, sredstev za poslovno okolje in pa lokalne in pa nacionalne organe. Uh, številni se zavedajo priložnosti, da lahko razvijaš projekte z nepovratnimi sredstvi, ampak samo uh, Malo ljudi pozna posamezne eh, korake, ki so potrebni za to. Pogosto prihaja do pomankanja sofinanciranja. Trenutno sredstva, ki, ki jih dodeljuje Evropska unija, eh, so lahko sicer priročni. Ampak najpogostejši razlog za nizko stopnjo črpanja je Eh, administracija, vse od komisije do končne prejemnice sredstev. Zato pozivam so komisijo, da naj pripravijo enostavnejša pravila in to skupaj z Evropskim parlamentom, tako da bo, bolj, eh, da bo na lažji način možno doseči razvoj s pomočjo teh skladov. Hvala lepa, gospod Luhan, naslednja kolegica Gal. Hvala lepa želim eh, opozoriti na naslednji fenomen. Več kolegov je že spregovorilo o tem. Eh, situacija je zelo absurdna, zato je nujno, da na to upozorimo tako komisijo, kakor tudi parlament. Slovaški državljan Oliver Boldogi je izgubil svoje državljanstvo, ker je sprejel državljanstvo neke druge države članice, namreč eh, postal je mačarski državljan to pomeni, da je to da je v očeh Slovaške nekdo, ki sprej, sprejme državljanstvo druge države, um, odvečen in uh, nepomemben. Um, ta oseba že od svojega rojstva živi na Slovaškem in tam tudi plačuje davke. Gre za kršanje skupnostnega prava in gre za kršanje slovaške ustave, ki pravi, da nikomor ne moremo nasilo oduzeti slovaškega državljanstva. Gre za ukrep, ki je del zastraševanja mačarske manjšine. Hvala lepa, gospa Galpelce, naslednja. Hvala lepa. Ehm, bonitetne agencije so brez vesti. Komisija je brezmočna in nekateri komisarji so neodgovorni. Bonitetne agencije vodijo kratkoročni interesi brez znanstvene podlage, podajajo nekakšna mnenja. Vse skupaj je odvisno od vzdušja na trgih, to jih vodi, ne pa neka strokovna osnova. Ampak eh, na ta način lahko bonitetne agencije povzročijo milijonsko škodo, zakaj še nimamo Evropske bonitetne agencije? Mi želimo obraniti naše interese, evropske interese. Če nekateri komisari na neodgovoren način postavijo držav, države na pranger in jih na ta način uh, izpostavijo tej škodi, potem ravnajo brezvestno. Hvala lepa. Na koncu pa še kolega Šobar za zaključek enomitnih govorov. Hvala lepa. Zaradi spremembe slovaške zakonodaje, ki pravi, da eh, tisti, ki spremijo drugo državljanstvo, izgubijo slovaško državljanstvo, no, na to smo že opozorili, Eh, tukaj gre za nek poseben fenomen. Sedaj um, je prišlo tudi do konkretnega primera. Slovaški državljan Oliver Boldogi je izgubil slovaško državljanstvo in to proti njegovi volji. Eh, slovaška vlada želi na ta način zastraševati uh, svoje državljane, tako da uh, se ne morejo izraziti uh, um, glede svojih korenin. Uh, meje neke države pač uh, ne sopadajo vedno z, z etničnimi mejami in uh, moramo preprečiti, da bi zaradi tega prišlo do trenj v Evropi. Najti je potrebno uh, rešitve teh problemov in Slovaška tega trenutno ne počne. Hvala lepa, kolega Sogor. S tem smo zaključili uh, uh, enominutne govore. Zahvaljujem se vsem ostalim, ki so prisluhnili enominutnim uh, govorom. Hvala komisarju Daliju, da, Daliju, da je bil tako dolgo z nami. Uh, zasedanje je prekinjeno, naslednje bo jutri, 1. decembra od 8.30 do 14.00 ure. Dobili ste dnevni red oziroma je ta na voljo na svetnih stranih Evropskega.